Veliko čast mi je, da lahko med nami pozdravimo portugalskega predsednika Nibala Kavako Silvo. Lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu, gospod predsednik. Trenutno sta z nami dve osebi, ki sta zaslužni za to, da je Portugalska postala članica Evropske unije. V prvem desetletju portugalskega članstva je Evropska unija oziroma Portugalska zelo vplivala na eh, integracijo v Evropski uniji, ampak danes sta obeti osebi pri nas v drugačni funkciji. Gospod Kavaka Silva je bil takrat eh, premije Portugalske, Jose Manuel Durao Barozu, je bil pa najprej državni sekretar in kasneje zunani minister ter še zatem prav tako premije Portugalske. ampak oba sta nosila veliko odgovornost za članstvo Portugalske v Evropski uniji. Zato je prav gotovo za nje zanimivo, da se spet srečujeta tukaj v svojih sedanjih funkcijah. Pozdravljeni gospod predsednik Avako Silva, pozdravljeni predsednik komisije, pozdravljam vse iz delegacije predsednika. Sedaj pa mu kar predajam besedo. senhor presidente do Parlamento Europeu, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije, gospe in gospodje poslanci, zahvaljujem se vam za vaše povabilo, da nagovorim Evropski parlament. Evropski parlament zelo spoštujem, spoštujem njegovo ulogo saj v srcu same Evropske unije. Septembra leta 2007 sem v tej instituciji povedal, da poznam delo in pa prispevek Evropskega parlamenta pri prizadevanju za evropsko integracijo. Ne bom pozabil na odkrito in zvesto podporo, ki sem jo dobil, ko sem eh, bil premije Portugalske v času, ko sem vodil prvo predsedovanje Portugalske svetu leta 1992. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, kako zelo se je parlament razvil od pogodbe iz Maastrichta. Lizbonska pogodba je konsolidirala vlogo Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca, ki je pravzaprav enak svetu. Na ta način je Evropa postala bolj eh, demokratsko legitimna in tudi odločitve, ki jih sprejema Evropska unija, so tako postale demokratično bolj legitimne. To je privedlo tudi do poglabljanja evropske državljanske kulture. Sedaj bi želel spregovoriti o trenutni situaciji, s katero se soočamo. Trenutno doživljamo krizo evropskega projekta. V zadnjih tednih je Evropska unija nastopila kot eh, regionalni, eh, kot svetovni model. Odpravili smo meje, eh, zagotovili smo prosto gibanje ljudi, vzpostavili smo enotni trg, največji ekonomski blok na svetu. Eh, okrepili smo občutek enotnosti v Evropi, sprejeli smo enotno valuto. Vendar pa nažalost ne moremo žel ustavnih očetov Evrope jemati za nekaj samo po sebi umevnega. V Evropi se soočamo z krizo, države doživljajo recesijo in uh, brezposelnost je dramatična realnost današnjega dne. To so današnji glavni izzivi in še vedno nismo ponudili učinkovitih odgovorov. Zato nas uh, pod trenutnimi okoliščinami ne preseneča, da obstaja verzel med eh, tistimi, ki sprejema odločitve v Evropi in pa državljani. Pred 28 leti, 12. junija 1985, je Portugalska podpisala pogodbo o članstvu v Evropski uniji v eh, samostanu Jeronimoš v Lizboni in se zavezala članstvu Evropske skupnosti. To je konsolidiralo demokratični proces v Portu, na portugalskem in to je pomembno prispevalo k razvoju moje države. Od takrat je Portugalska aktivno sodelovala pri konsolidaciji evropskega projekta. Portugalska je Evropi prinesla zgodovinsko dediščino, atlantski dialog in pa seveda naš jezik in pa našo kulturo imamo posebne prijateljske vezi z eh, Afriko in pa Latinsko Ameriko, saj eh, se naša diaspora razposteza po vsem svetu. Istočasno pa smo Evropski uniji prinesli mednarodno skupnost portugalsko govorečih držav. Vse to je pomenilo naš prispevek eh, Evropski uniji. Seveda smo Evropske unije ponudili tudi naše vrednote. Trenutno Portugalska zelo trpi zaradi gospodarske krize in pa resnih, resnih gospodarskih in pa socialnih posledic, ki jih je ta prinesla. V zadnjih letih preživljamo zelo težke čase. Portugalsko gospodarstvo je v velikih težavah. Od sredine leta 2011 je si Portugalska zelo, zelo prizadeva, da bi izvajala program gospodarskega in pa finančnega oživljanja v okviru programa, v okviru sporazuma z mednarodnimi institucijami. Um, pravzaprav smo izpostavljeni asimetričnemu gospodarskemu šoku. Moja Država je že deset eh, eh, četrtletij deset, četrtlet v recesiji. Eh, brezposelnost je dosegla 17,7 odstotkov in 42 odstotkov za mlade. Veliko ljudi je izpostavljenih tveganju revščine. Od Portugalcev smo zahtevali zelo velike. Mm, zelo veliko žrtvovanja in oni so pokazali veliko mero odgovornosti, solidarnosti in vzajemno so si pomagali pri soočanju z najbolj dramatičnimi situacijami v naši državi v zadnjih nekaj desetletjih. Gospod predsednik, eh, gospe in gospodje poslanci, ta kriza je pokazala, v kolikšni meri so države Evropske unije odvisne med seboj in kako zelo so med seboj odvisne države članice območja evra. To je logična posledica integracije, za katero smo si prizadevali. Danes ne moremo več eh, ločiti situacije ene države članice od situacije Evropske unije kot takšne. um, Evropska unija več ni nek ohlapen trg držav članic uh, posameznih uh, gospodarskih trgov. Razumeti moramo, da je v zadnjih dveh letih Evropska unija se zelo prizadevala za to, da bi podprla države, ki so v finančnih in gospodarskih težavah. Uh, Evropska unija jim je skušala pomagati ponovno uravnotežiti njihove proračune in koordinirati gospodarske politike. Evropska centralna banka je obljubila, da bo njena pomoč na trgih, na sekundarnih trgih javnega eh, premoženja neomejena. To je bil pomemben korak za ustavitev napadov špekulantov, ki so tako škodili območju evra. Vendar pa je kriza izpostavila tudi nekaj pomankljivosti v Evropski uniji. Počasi smo se odzvali na krizo evra in to je bil naš največji neuspeh. Na Drugi največji neuspeh pa je ta, da nam ni uspelo spodbuditi rasti in ustvarjati delovnih mest. V letu 2012 se je BDP skrčil za nič cela šest odstotka in še vedno se nadaljujo negativne napovedi za leto 2013. Brezposobnost je zelo narasla v zadnjih petih letih brezposelnost raste v Evropski uniji. 26 milijonov, milijonov ljudi je brez dela in od tega je 5 milijonov mladih ljudi. Območje evra preživlja šesti trimester, ko se BDP krči in osmi, osmi trimester, v katerem se krčijo investicije. In uh, ta trend v Evropski uniji se zelo razlikuje od trendov v ZDA in pa na japonskem. Predolgo smo se osredotočali na varčevanje. Z varčevanjem smo skušali popraviti neravnovesja v javnih proračunih in obstani, preveč smo puščali ob strani vprašanja rasti in pa zaposlovanja. v celi vrsti držav, držav članice naše podjetja soočajo z zelo težkimi finančnimi pogoji in to je seveda pomenilo upad zaupanja in pa upad investicij. Portugalska je morala sprejeti ukrepe za to, da bi odpravili proračunske primankljaje. Ker smo skrčili javno izdanje denarja, je to, prizad, je to privedlo do brezposobnosti in pa hudih socialnih posledic. Vse države, ki so v programih reševanja, so sprejele politike krčenja in to je privedlo do recesije, do recesije v Evropski uniji. ta situacija je v močnem kontrastu z drugimi trendi spodbujanja gospodarstva drugod po svetu. Svarila, ki jih je izrazila komisija in pa parlament, torej svarili so pred tem, da je treba poskrbeti tudi za rast in pa za delo na mesta, vendar pa smo vseeno več prednosti namenili popravljanju proračunskih primankljajev. Decembra leta 2011 je predsednik komisije v parlamentu povedal, da Evropske unije ne moremo graditi samo na podlage discipline in pa sankcij. Povedal je, da potrebujemo Evropo, kjer bomo imeli tudi rast in pa zaposlovanje. Večkrat smo slišali govornike v parlamentu, člane vseh političnih skupin, tudi predstavniki vaše politične skupine so to povedali, gospod predsednik. Vsi so pozivali k temu, da se moramo odmakniti od varčevanja. Veliko je bilo obotavljanja v državah članicah. In to je pomenilo, da smo izgubili preveč časa Preveč časa smo namenili temu, da bi odpravljali finančne in gospodarske probleme v določenih državah in zato smo škodili zaposlovanju in pa rasti. Države, ki so v reševalnih programih, kaj bi lahko naredili v teh državah? Lahko bi že prej uporabili avtomatične stabilizatorje. To pomeni, da se ne bi smeli osredotočati samo na zmanjšanje javnofinančnega primankljaja. Države članice so finančno, gospodarsko gledano zelo odvisne druga od druge. Sedaj moramo okrepiti gospodarske politike. Naša država ne more sama reševati svojih problemov na evropski ravni pa še vedno nimamo orodi, s katerimi bi lahko učinkovito spodbudili gospodarsko in finančno politiko. instrumenti iz preteklosti več niso dovolj za to, da bi se soočali z eh, sedanjo situacijo ali da bi se soočali z prihodnostjo. Resnično moramo poskrbeti za gospodarsko monetarno unijo v vseh smislih, v smislu bančne unije, monetarne unije, gospodarske politike. Eh, to mora biti bistven element strategije Evropske unije. Veliko smo razmišljali o tem, kako bi lahko poglobili evropsko integracijo. Dobili smo naprimer osnutek za resnično gospodarsko in monetarno unijo. Ta osnutek je oblavila komisija. Tudi tukaj smo pozvali Evropski parlament naj odigra svojo ulogo. Upam, da boste spoštovali svoje dožnosti in da boste se odzvali na pričakovanja evropskih državljanov gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod in gospodje poslanci. Uspeh Evrope je bistvenega pomena za Portugalsko, ampak velja tudi obratno. Uspeh Portugalske je bistvenega pomena za Evropo. Portugalska lahko računa na podporo evropskih institucij in pa partnerskih držav. Najprej na področju spodbujanja gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest z, na različne načine lahko dosežemo ta cilj. Najprej moramo izboljšati pogojeva, pogoje financiranja gospodarstva, zlasti moramo poskrbeti za financiranje majhnih in srednje velikih podjetij. Tukaj lahko Evropska investicijska banka in pa strukturni skladi odigrajo svojo vlogo. Prav tako pa se mora na to odzvati tudi Evropska centralna banka. Samo na ta način bomo lahko zagotovili um, likvidnost v celotni Evropski uniji. Mačno unijo je treba spostaviti kar najhitreje. To je bistvenega pomena za to, da se borimo proti razdroblje, razdrobljanju uh, kreditnih trgov in uh, da omogočimo uh, um, ulaganje državnega premoženja v gospodarstvo. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bodo naša gospodarstva konkurenčna. Prav tako moramo zmanjšati breme kreditov za podjetja v nekaterih državah članicah, naprimer tudi na portugalskem. Ta kreditni krč predstavlja prevelik strošek za portugalska podjetja. Krediti so za nas dražji kot pa za naše partnerje drugod po Evropi. To škodi naši konkurenčnosti in to vpliva tudi na naše no-, naložbene odločitve ter ustvarja tudi nek upravičen občutek eh, nepravičnosti. Podjetja, ki so v vrševalnih programih se mora biti sposobna opreti na evropske sklade in pa reforme. Na ta način bomo lahko izboljšali našo konkurenčnost na globalnih trgih in bomo lahko zagotovili, da bo naš javni dolg vzdržen. Podjetja bi, morali, bi morala imeti koristi od posebnega režima. Ponuditi bi morali davčne spodbude na področju. Um, trgovanja. Želel bi povedati še nekaj besed o več tem finančnem okviru. Razumem frustracije Evropskega parlamenta zaradi pomankanja ambicij Sveta Evropske unije na tem področju. Naša želja je, da bi kar najhitreje dosegli dogovor v svetu. Če želimo, da bo Portugalska uspešna, če želimo, spet imeti dostop do trgov, do zunanjega financiranja. Potem bomo morali najprej okrepiti zaupanje in pripeljati naložbe nazaj na Portugalsko. Prve korake smo že sprejeli. Izdali smo pet in desetletne državne obveznice, ampak potrebovali bomo podporo evropskih institucij in pa naših partnerjev. podaljšanje dospelno, dospelosti obveznic, eh, državnih obveznic je pozitiven korak. Prav tako je pomembno, da Evropska centralna banka ima možnost pošeči na sekundarni trg javnega dolga. Šefi vlad in držav iz območja evra so julija 2011 podpisali izjavo, ki so jo ponovno podali oktobra lansko leto. Citiram, še naprej smo odločeni, da bomo podpirali države, ki so v reševalnih programih, vse dokler te ne bodo imele dostopa do trgov. Seveda vse skupaj pod pogojem, da bodo uspešno izvajale reševalne programe. ta izjava bi lahko pomenila nam olajšan dostop do trgov. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, mm, evropsko kulturo smo gradili skozi dolga stoletja. Imeli smo skupne ideale in vrednote. Mi smo civilizacija, ki se je zauzemala za demokracijo in svobodo. Ljudje se želijo, želijo priti v Evropo ne samo zaradi gospodarskih razlogov, ampak zato, ker gledajo na Evropo kot na prostor, kjer je zagotovljeno človeško dostojanstvo, svoboda in pa pravičnost. Vendar pa smo šele po drugi svetovni vojni, ki je prinesla veliko uničenje našemu kontinentu, bili zmožni poglobiti zvezo med različnimi državami in pa narodi. Če ne bi imeli Evropske unije, bi tvegali možnost pojava novih konfliktov. Tragedije niso bile nikoli daleč oddaljene od nas. Evropska unija je mirovni projekt, ki ga je nedavno priznal tudi eh, Nobel odbor za nagrado za mir. Naši ustanovni očetje so sanjali o projektu miru, stabilnosti in dobrobiti in dolgo smo dosegli v zadnjih desetletjih. Imamo enotni trg, sedaj si prizadevamo za resnično gospodarsko in monetarno unijo in zelo si prizadevamo tudi za politično unijo. Evropa je skupna usoda naših mladih ljudi, ti se lahko selijo iz ene države v drugo meja več ni. V Evropi nastaja nova generacija, ki je bila rojena v takšen svet in ne pozna nobene druge realnosti. Poznajo samo mir. In zato moramo vsa naša prizadevanja usmeriti v izgradnjo uh, mirne Evrope. Zagotoviti moramo kohezijo in pa solidarnost um, naša odločitev je bila ta, da želimo izgraditi takšno Evropo. In ni bilo enostavno to doseči. Velik korak nazaj bi bil, če bi se odpovedali duhu Unije, ki je zvesta svojim idealom, ki izraža solidarnost. Ne smemo se odpovedati vsemu temu, kar smo dosegli na področju gospodarske in socialne unije. To je politični imperativ za države Evropske unije. Prav tako pa je to bistveno načelo, s katerim moramo obraniti naše skupne interese. Ostati moramo unija v dobrih in slabih časih kriza ima gospodarsko in pa finančno razsežnost. Istočasno pa na njo gledamo tudi kot na krizo demokratične legitimnosti. Državljani v Evropi so vedno bolj razočarani nad svojimi, volitv, nad svojimi voditelji in uh, zelo zaskrbljujoče je, da projekt Evropske unije ni več nekaj, kar bi navdihovalo ljudi. ljudi ne navdihuje več z navdušenjem, s kakršnim jih je navdajala včasih. E, pravzaprav so se pojavile nacionalistične težnje, čeprav smo se temu želeli v zadnjih desetletjih e, izogniti, želeli smo ustvariti prostor, svobode in pa pravičnosti, ki je edinstven na svetu. Trenutno imamo 26 milijonov brezposelnih v Evropi, je kriza, ki potrebuje resnično evropsko rešitev, ne samo finančno in gospodarsko. V prvi vrsti potrebujemo socialni, kulturni in pa politični odgovor. Moramo se odzvati na upravičena pričakovanja državljanov Evrope. Samo na ta način bomo premagali krizo zaupanja in bomo okrepili demokratično legitimnost eh, tisti, ki v Evropi sprejema odločitev. V letu 2013 smo praznovali Evropsko leto državljanov, v letu 2014 bodo potekale volitve v Evropski parlament, ki bodo prav gotovo predstavljale preizkus Eh, zaupanja naših državljanov. Če želimo ponovno pridobiti zaupanje evropskih državljanov, potem moramo iti dlje od lepih besed. Če želimo, da bi nam državljani zaupali, če želimo, da bi zaupali institucijam Evropske unije, potem nujno moramo sprejeti pogumne odločitve, ki bodo dokazale, da so interesi državljanov in pa njihove vrednote v srčiki naših interesov. Ne smemo izgubljati časa. Sedaj, v letu 2013, moramo šestim milijonom brezposlenih mladih ljudi dati upanje. Praznujemo leto evropskih državljanov. In zato bi morali se jasno zavzeti za gospodarsko rast. Moramo se bojevati proti brezposelnosti. Samo na ta način bodo državljani spet zaupali v projekt Združene Evrope. Gospod predsednik, gospodje in gospe poslanci, kakor je izjavil že Robert Schuman, Evropska unija ne bo nekaj enkratnega, temeljeva, temeljila bo na konkretnih dosežkih, na solidarnosti. Sam tega ne bi mogel povedati lepše, ko govorim o izzivih, ki so pred nami. S temi se moramo soočati v imenu resnične solidarnosti. Še daj moramo pokazati konkretne rezultate našim državljanom, tako da bo Evropa lahko postala prostor upanja vsi moramo prispevati k temu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, za vaše besede. Spoštovane gospe in gospodje, verjetno v imenu nas vseh se lahko zahvalim gospodu Kavaku Silvi.